po komisijo, kar zadeva nove ukrepe za krepitev poslovanja svobodnih poklicev. Najprej bo spregovoril avtor tega ustnega vprašanja, predsednik Antonijo Tajani. Izvolite, dve minuti imate. Grazie, signor presidente. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovana komisarka, spoštovani poslanci v Evropi. 4 milijoni zaposlenih v svobodnih uh, poklicih ustvarja 11 milijonov delovnih mest. Gospa komisarka, prosim za tišino. V Evropi torej 4 milijoni svobodnjaki ustvarjajo 11 milijonov zaposlitev in imajo ogromno prometa in moramo spodbujati uh, ljudi v svobodnih poklicih. In moramo zmanjšati nepotrebne upravne stroške zanje. Tisti, ki delajo v svobodnih poklicih, morajo imeti na voljo enake prednosti kot recimo MSP. -ji. Recimo to, da lahko sodelujejo na razpisih Evropske unije in tudi pri lokalnih razpisih. Skupina na mm, visoki ravni je leta 2014 pripravila številna priporočila za razvoj svobodnih poklicev v Evropi. Ne le na način, boljšega dostopa do kreditov, temveč tudi s pomočjo eh, drugih ukrepov in internacionalizacije. In kaj je cilj mojega vprašanja, ki sem ga pripravil s kolegi iz drugih eh, skupin? In sicer zanima nas, kako bo eh, komisija zagotovila nadaljevanje tega dela. Mi si želimo veliko vi pričakujem veliko od eh, komisarke uh, eh, Bjankovske, kaj ti lahko, pa tudi računate na veliko podporo strenjovskega parlamenta, če boste predlagali projekte, programe in tako naprej. Kaj ti gre za sektor, za kategorijo zaposlenih, ki je ključnega pomena za um, ponovni zagon evropskega gospodarstva. Zato pričakujemo zakonodajno podporo za svobodne poklice, ki potrebujejo več svobode in manj birokracije. The, uh, eh, next author, uh, deputy... Tako, sedaj pa Evelyn Gebhardt. Izvolite dve minuti. Najlepša hvala. Ja, svobodni poklici so zelo pomembni in so v bistvu nekakšna hrbtenica družbe v Evropski uniji ti poklici so visoko kvalificirani in jih najdemo na področju zdravstva, pravnih poklicev in na področju varnostnih vprašanj. Prav zato je tukaj pomembna visoka kvalifikacija. Potrebno je zagotoviti, da bomo imeli jasna pravila, ki bodo omogočala varnost za te tako pomembne poklice. Tako kot eh, kolega Tažani, se strinjam, da ne potrebujemo preveč birokracije, potrebujemo pa zagotovilo, da se bo tukaj zagotovilo visoko kakovost storitev na tem področju. To potrebujemo. Kar se tiče izvajanja direktive o profesionalnih kvalifikacijah, tam trenutno poteka postopek ocene. In vem, da si ta postopek dobro ogleju, ogledujejo in razmišljajo o različnih stvarih. Zastavljajo si vprašanje, ki zanima tudi mene. Kakšen smisel ima ta postopek? Kaj vi mislite, kakšen je namen tega postopka evalvacije in do kakšnih rezultatov želite priti preko tega postopka? To so vprašanja, ki nas zelo zanimajo. Doseči želimo, da bi te storitve lahko zagotavljali na najvišjem nivoju, tako da bodo uporabniki teh storitev, pacijenti, ki bodo uporabljali te storitve, lahko gotovi, da bodo prijeli storitev na visokem nivoju. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Bjenkovska. Hvala za to, da imam priložnost, da povdarim, kako pomembne so svobodni poklici v Evropi, kajti vaše vprašanje jasno podarja, da so svobodni poklici pomembni zaradi svojega podjetniškega duha. Odvetniki, inženirji, arhitekti, oni ustvarjajo uh, posel, kot samostojni svobodni delavci in vedo, kako prevzeti poslovno tveganje, kako doseči poslovni uspeh. Ustvarja delovna mesta in izvaja visoko kakovostne storitve. In zato Evropska komisija se prav posebej zauzela za svobodne poklice v svojem akcijskem načrtu za podjetništvo 2020. In Vzpostavlja se tudi delovna skupina za svobodne poklice, zato da bi se ugotovilo, kakšne so njihove potrebe glede usposabljanja, glede dostopa do trgov, glede dostopov do financiranja. To so svobodni poklici, ki imajo posebne potrebe in so tudi predstavili svoje, uh, eh, svoje stališča. Uh, ki jih bomo predstavili do konca leta. Vse to je pa v petih sklopih. Prvič je pomembno izpostaviti izobraževanje in spostavljanje za podjetništvo. Tu bi poudarila, da svobodni poklici že lahko uh, uh, uživajo določene, uh, določene ugodnosti s programa Erasmus in drugih programov. In tudi lahko dobijo denar iz programa, kot je Kozme, obzorje 2020 in tako naprej. In lahko tudi uživajo storitve Enterprise Europe Network. Potem drugi blok je dostop do trgov. Uh, tu uh, vabimo uh, ljudi, da nam povedo, kakšne so najboljše prakse in kje so oska grla. In eh, delovna skupina je tudi pomenila, povedala, da je treba uh, eh, ukrepiti zastopanost in odeležbo na evropski ravni. Zato sem se odločila, da bi svobodne poklice povabili, da sodelujo na srečanju MSP-ja v leta 2015, ki bo poteklo novembra v Luksemburgu letos tako bodo so, svobodni poklici bolj informirani v vseh politikah, ki potekajo. Kar zadeva regulirane poklice, naj povem, da Evropska komisija trenutno izvaja uh, oceno vse država šlajcah, to je uh, pravzaprav nadaljevanje dela na podlagi direktive o poklicnih kvalifikacijah. Tu sodelujemo z nacionalnimi organi in identificirali smo že uh, veliko uh, torej podatkov glede svobodnih poklicov. To nam zelo pomaga, kajti vemo, da večina reguliranih poklicov eh, se regulira na nacionalni ravni. Torej, um, če imamo um, oziroma tu bi še omenila, da komisija bo sprejela čez mesec dni uh, strategijo za notranji trg, to bo 21. oktober in ključni element strategije bo, da bomo ugotovili, katere so overe za uh, enotni trg storitev in kako bi lahko uh, izboljšali tržne priložnosti za svobodne poklice. Veselim se nadaljne razprave, potem, ko bo ta strategija sprejeta, kajti to je zelo celovit dokument, vključuje nekatere nove elemente, ki smo jih dodali. In hvala za to vprašanje, hkrati pa vas. Hrati, hrati vas tudi veselim kasnejše razprave z vami o tej zadevi. E, hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa za. ELS, gospod Švab, izvolite. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospa Bjankovska, hvala za to, da ste nam povedali, kako si predstavljate vlogo svobodnih poklicov v okviru notranjega trga. Kolega Tajani je zelo jasno povedal, kako velik pomen skupina LS pripisuje svobodnim poklicam v vseh pojavnih oblikah. Zato sem nekoliko zaskrbljen, da imamo postopke proti posameznim državam, kjer se pojavljajo tudi elementi politične narave. Se pa strinjam z vami, da moramo v evropskem notranjem trgu povečati mobilnost in ravno zato je potrebno v teh postopkih jasno povedati, ali so ti ukrepi dopustni ali ne. In zato z velikim zanimanjem pričakujem sodbo Evropskega sodišča v tem postopku. Ravno tako je naš interes v tem, da bi poklici znotraj eh, notranjega trga lahko ohranili svoj položaj. Vi ste zadolženi za klasični notranji trg, za razliko od digitalnega trga, zato ste vi tisti, ki ste zadolženi in morate zastaviti svojo besedo, ko gre za svobodne poklice. Zato je potrebno pregledati zakonodajo, ki se nanaša na svobodne poklice in tudi zakonodaja, ki jo boste predložili v prihodnih tednih in mesecih, upamo, da se bo dotaknila tudi tega področja in z veseljem bomo prebrali. Uh. Za skupino SND Nikola Dant, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovani kolegi. V Evropske unije, ki postavi na znanje, ko gre za njen razvoj, je zelo pomemben svet svobodnih poklicov. To je zelo pomembno za rašt. Vendar pa institucije se ne posvečajo dovolj tem poklicem. Večja integracija teh poklicov je mogoče, če imamo jasnejša eh, pravila. No, eh, smo pa tudi priča temu, da ti poklici niso dovolj mobilni znotraj EU in dokument Ruske komisije je pokazal, kje je še treba delati za to, da bi eh, izboljšali mednarodno konkurenčnost teh poklicov. Morali bi zmanjšati upravno breme, moramo imeti pravni okvir, ki mora biti učinkovit in jasen za to, da bo zagotavljal jasno, jasno zgotovost in priložnosti. In mislim, da potrebujemo uh, jasen okvir za nadaljni razvoj tega zelo pomembnega gospodarskega in družbenega vidika. Eh, Hvala za skupino Alde, gospa Harancova. Izvolite na minuta. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, zdravniki, odvetniki, arhitekti uh, so pomemben del naše življenje in moramo jih obravnavati spoštljivo. Zato uh, člen 59 revidirane direktive je, je tako pomemben. Od prihodnega leta naprej bodo države članice morale povedati, zakaj obstajajo eh, določene uh, omejitve, ki so diskriminatorne narave proti tistim, ki se jim so odlete države članice. Komisija mora biti zelo stroga, ko se bo odločala, kaj je spremljiv razlog za takšne omejitve. In mora tudi jasno pokazati s prstom tiste države članice, ki ne upoštevajo duha zakona. Če so češki zdravniki, češki računovodje, omejen, omejeni, eh, ko želijo uh, se posliti v Nemčijo. Uh, vsi zgubijo nekaj. Uh, torej tudi uh, stranke, ki imajo manjšo izbero. In to je dejansko proti temeljni pravici uh, Eh, do gibanja in ustanovljanja sedeža. Tam depite Constance Le Grip. Da pa gospa Le Grip, eno minuto in pol izvolite. Merci, monsieur. Hvala, gospod predsedujoči. Bila sem poročevalka v svoji skupini glede pregleda uh, direktive o poklicnih kvalifikacijah. In zato me veseli, da danes lahko o tem govorimo. Znotraj odbora smo veliko govorili o tem, kako bi direktiva o poklicnih kvalifikacijah postala prijaznejša in uh, zato mislim, da je pomembno spostaviti izziv mobilnosti, mobilnosti svobodnih poklicev v Evropske unije. To je ključ za zaposlovanje rast in razvoj na splošno. Ena večjih novosti v revidirani direktivi je bila evropska eh, listina kvalifikacij. Ta bi morala olajšati možnosti za priznavanje poklicnih kvalifikacij za številne uh, zakonsko urejene poklice. No, kakšna je pa danes situacija, gospa komisarka, glede eh, teh poklicov? Torej, eh, imeli smo posvetovanje, ki ga je sprožila eh, Evropska komisija, torej šlo je za inženirje, eh, nepremičninske agente, zdravnike. Eh, Eh, medicinske tehnike in tako naprej. In kakšna, kakšen je rezultat te študije, ki jo je izvedla komisija? Pite. Hvala, gospa poslanka. Zdaj pa odmar Karas minute bo, izvolite. Darin, herr prezident. Gospa komisarka, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Že leta 2003 smo skupaj sprejeli sklep glede pravil konkurenčnosti in glede prav, tržnih pravil za svobodne poklice. Takrat iz čisto preprostega razloga, namreč ti poklici so nekakšno sidro stabilnosti naše družbe. Ampak ti poklici stojijo pred novimi izzivi, sploh zaradi digitalizacije in globalizacije. Vseeno mislim, da je tukaj jasno, da svobodni poklici ponavadi imajo vsaj univerzitetno izobrazbo in zelo visoke kvalifikacije. So neodvisni, odgovorni zase in neutralni. Vsekakor pa tudi niso vsi enaki. Ponujajo zelo različne storitve, in jih ne smemo zamešati z obrtniškimi poklici. Namreč eh, ne moremo kar reči, da morajo zagotavljati svoje storitve na enake cene po vsej Evropski uniji. Mislim, da govorimo o tem, kako potrebujemo pravila za zagotavljanje varnosti pri svobodnih poklicih. Ampak ljudje v teh poklicih ne potrebujejo pravil, potrebujejo več prostora in svobode za svobodno delo. Adesso, onorevole Vasiliano Salini. Zdaj pa gospod uh, Salini, ena minuta izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Dobro večer, gospa komisarka. No, to vprašanje obravnava nekaj, o čemer se veliko pogovarjamo, vendar tu ni dovolj regulative. Vprašanje svobodnih poklicov je nekaj, kar je že vključeno v delovce komisije in tudi v svojem vprašanju piše, da obstajajo jasne zahteve glede poenostavitve, glede dostopa do financiranja in tako naprej. In zlasti glede tega bi povedal naslednje. V moji državi je podjetniška narava svobodnih poklicov nekaj, kar ni zares priznano. In pogosto se zgodi, da svobodni poklici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 Svobodni poklici so zelo pomembni, ne le za trg dela, temveč imajo zelo pomembno vlogo, pomen v družbi in um, v določenih primerjih bi morali nehati regulirati določene zadeve. Vendar pa obstajajo zelo močni lobiji. Eh, zbornic, združen takšnih poklicov in vplivajo na države članice, zato ni prišlo do uspešne regulacije na evropski ravni. Ne, zgodilo se je ravno uh, obratno. Pretirana regulacija omejuje dostop do teh poklicov, omejuje dostop mladim in s tem se povečuje brezposelnost visoko kvalificiranih mladih. Mladi težje izvaja odločni poklic in to vpliva tudi na cene. Cene postanejo više, saj je konkurenca omejena. Zato potrebujemo ukrepe na ravni skupnosti, pa tudi na ravni držav članic. In upam, da je to usmeritev Evropske komisije. A, eh. Uh, Hvala. Sedaj pa sledi postopek pritegni pozornost predsedojočega, gospa Kakja. Not ask for, uh, speaking time. Nisem prosila za čas za govor na to temo, pač pa bi rada spregovorila o naslednji. Se opravičujem. Uh. Dobro, nič hudega κύριε πρόεδρε τα ελεύθερα επαγγέλματα συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική Svobodni poklici bistveno prispevajo gospodarski rasti držav članic. Več kot 4 milijone ljudi v svobodnem poklicu je dejavnih na področjih, kot so recimo varnost, pravo, zdravstvo, Tudi promet, ki se ustvari, je ogroman, vendar pa je gospodarska kriza vplivala tudi na nje. Zato potrebujemo sprejetje ukrepov v vseh različnih panogah. Zlasti je treba omogočiti dostop do financa, opremo, ki jo potrebujejo. V Grčiji je memorandum vplival na številne svobodne poklice, mnogi nimajo eh, socialne varnosti in se niti ne morejo kvalificirati za nadomestilo za brezposelnost. Zato moramo spremeniti ukrepe ne samo v Grči, pač pa tudi v drugih državah, ki jih je prizadela gospodarska kriza. Eh, eh, Hvala lepa, gospod Marjas. Zdaj pa besedo dajem gospe komisarki. Gospa Bjankovska, izvolite. Spoštovani poslanci, zahvaljujem se vam za vašo podporo in za vaša včasih zelo podrobna vprašanja. Naj dodam samo to, da se komisija popolnoma zaveda gospodarskega potencijala svobodnih poklicev. Zato bomo še naprej posvečali pozornost svobodnim poklicem in tudi v okviru načrta do obdobja 2020. Svobodni poklici bodo vključeni tudi v našo strategijo notranjega trga. Zelo se bomo osredotočili na posodobitev, pravo, predpise. Prav tako bomo prednostno razvrstili kršitve, kot jih je omenil gospod Andreas Švab. Strategija za notranji trg bo in mora vključevati vrsto potencijalnih ukrepov, s katerimi bi odpravili ovire, ki so jih mnogi omenili, recimo ne sorazmerne zahteve ali pa težave v zvezi z reguliranimi poklici. Potem so tu še medsebojne ocene, ki se nanašajo na vse sektore dejavnosti. Povdariti je treba, da gre tu za cilj oceniti omejitve, ki se nanašajo na zahteve po kvalifikacijah in gre za to, da bi odpravili neupravičene in nesorazmerne ovire. Glede priznavanja poklicnih kvalifikacij, komisija tesno sodeluje z državami članicami, da bi dosegli dogovor glede predloga izvedbenega akta, zato da bi uvedli pravila za medicinske sestre, eh, nepremičninarje, farmacevte in tako dalje. Pričakujemo tudi, da bomo še pred januarjem 2016, torej v naslednjih nekaj mesecih, izpopolnili naš računalniški sistem. Ukrepi, ki bodo sledili medsebojni, bodo najavljeni kot del strategije notranjega trga. Ne bi se spuščalo podrobnosti, ker mislim, da bo kar precej priložnosti, da se o tem pogovarjamo še v okviru razprave o usmeritvah na ravni kolegija komisije, pa tudi kasneje, ko se bomo pogovarjali o strategiji za notranji trg. Mislim, da sem kratko odgovorila na vsa vprašanja. Želela sem dodati samo še to, da se bomo v okviru strategije notranjega trga precej osredotočali tudi na svobodne poklice. Odpravljanje pravil in ovir v teh panogah, to nam pomeni veliko in tu želimo zelo sodelovati z vami. Dziękuję bardzo, pani komisarz. Zamykam debatę. Hvala lepa, gospa komisarka. Zaključuj.